tako da se ne bodo mogli danes vsi udeležiti te popovdanske seje. Kolegi, na dnevnem redu je ena sama točka. Gre za izmenjavo stališč s predstavniki komisije o obetih in možnostih za trg sladkorja. Od lanskega leta so cene sladkorja začele padati in predstavniki sektorja še se bojijo, da bodo cene v letu 2017 še bolj padle. Um, člani so predlagali, da bi predstavili izglede za trg sladkorja v naslednjih mesecih in nasplošno. Bes Sito pitao Janu Jefrilu, ki je pristojen za kultivacijo in bo predstavil to temo. Donc, euh, de, la situation. Hvala lepa. Predlagam, da si najprej ogledamo razmere na trgu v sedanjem trenutku in pa napovedi za prihodnost. Gre za napovedi, ki jih je pripravila strokovna skupina komisije. To je bilo težko leto za sektor sladkorja, zato popolnoma razumem, da ste želeli danes popovdne imeti to razpravo. Razmere na svetovnem trgu so zelo problematične in to že peto zaporedno leto, imamo presežke proizvodnje in to kopičanje ima posledice tudi za trg. To je povzročilo zelo nizke cene, 320 eh, evrov za tono belega sladkorja. Situacija v Evropski uniji ni veliko boljša. Žetev je bila leta 2013 izredno um, um, plodna um, in tudi letos smo priča zelo ugodnim vremenskim pogojem za, pri, za proizvodno sladkorja. Če se ogledate te številke 13,5 milijonov ton proizvedenega sladkorja, potem lahko razumete, da morajo proizvajalci najti za 6,5 milijona ton sladkorja nad kvotami. In če niso sposobni najti kupcev za te količine sladkorja, potem bo vse skupaj eh, treba prenesti v naslednje leto. To povzroča številne težave na trgu. 2,5 milijona tono, ton bo sedaj prenesenih na naslednje obdobje. To je privedlo do zelo nizkih cen, najnižje cene od 80. let prejšnjega stoletja, so sedaj na trgu aprila 2015. So bile cene 417 evrov na tono sladkorja, vsaj tako kažejo zadnje številke. Proizvajalci sladkorne pise so se že odzvali na to izredno situacijo. Zmanjšali so eh, proizvodne površine za približno 15 odstotkov, kar je zelo veliko. Če si ogledamo celotno proizvodnjo, proizvodnja je upadla za 3 milijone ton, torej sedaj je proizvodnja 16 milijonov ton. Potrošnja je v Evropski uniji ostala stabilna, približno 17 milijonov ton. In to je pravzaprav privedlo do protislovne situacije. Kljub eh, zelo dobri leti nismo morali dejansko uvesti, eh, uvoziti nekaj sladkorja, zato da smo um, zapolnili to vrzel med potrošnjo in kvotami. Glede na to, da so cene posebno nizke, ta uh, uvoz uh, se težko uresničuje. In zato Eh, rezerve, ki uh, jih imamo v Evropski uniji, se znižujo, se zmanjšujo zelo hitro in računamo, da verjetno uh, te rezo, rezerve ne bodo večje od enega milijona, od ene milijone ton. In uh, to je pač. Uh, najnovejša zgodovina v eh, tej panogi. V teh eh, pogojih ni zelo smiselno eh, govoriti o zasebnem skladiščenju. Nimamo takih rezerv, na žalost, ki bi jih lahko hranili v takih pogojih. Nasprotno, komisija namerava sprejeti zelo hitro prvi del uh, uvoza izven kvotnega sladkorja uh, za naslednjo kampanjo za leto 2015-2016. Torej, uh, odbor za sladkor uh, bo zadolžen prihodnji teden in bo glasoval uh, tudi o tem prihodnji teden in izglasoval prvi, uh, prvi del. Uh, 650 eh, tisoč ton, eh, zato da bomo lahko izvedli ta prvi uvoz eh, izvenkotnega sladkorja. Torej, v zvezi s tem lahko še dodamo, da nam je težko gledati v prihodnost, ne da bi si ogledali tudi nedavne premike v tej panogi, predvsem. Eh, od leta 2006 dalje, kajti po približno 40 letih brez bistvenih sprememb v eh, politiki eh, sladkorja, trga sladkorja, je prišlo do velike reforme leta 2006, ki um, je trajala od leta 2006 do 2010. Naj povdarim, da se ta reforma uklaplja v splošni okvir reforme SKP, ki, uh, je, um, torej, ki je to začel gospod Mašerin, na to Fischer in potem Fischer Boll. Eh, zaključek eh, kvotnega režima ni eh, posamezen dogodek, ampak zaključek dolgega procesa, ki zajema vse kmetijske proizvodne in sladkorni sektor je zadnji sektor, ki je bil vključen v to logiko. In torej sladkorna industrija, proizvajalci, partneri, so razpolagali z dolgim obdobjem prilagojevanja, ki je bilo še eh, podaljšano eh, glede na predhodni datum, ki je bil določen za konec režima kvot in to je bilo podaljšano do leta 2017. Eh, poseben sklad, več kot 6 milijard evrov, je bil ustvarjen zato, da bi olajšali reformo tega sektorja in zato, da bi ta eh, sektor postal bolj konkurenčen v Evropski uniji. To je bilo nujno potrebno glede na to, da Evropska unija je eh, široko odprla eh, svoje meje v vozu sladkorje iz najrevnejših eh, držav, iz držav AKP in potem tudi z zirom na to, kar je bilo sklenjeno na ravni STO-ja, nismo več imeli možnosti izvažati v tolikšni miri kot v preteklosti, torej smo bili nekako ujeti tako na eni kot na drugi strani, manj, v, manj izvoza, več uvoza, zato je bilo potrebno pač tudi ustrezno ukrepati in to smo storili. Želim poudariti, gre za res veliko, veliko prestrukturiranje, kajti šli smo z 180 tovarn za sladkor pred reformo na 102 plus 4 tovarne e, v, na Hrvaškem in eh, torej šlo je za zmanjšanje za več kot 40 odstotkov, kar zadeva zmogljivosti. In očitno je sektor izgubil ogromno delovnih mest. Prišli smo do 47 eh, tisoč delovnih mest na 28 tisoč eh, delovnih mest, torej skoraj 20 tisoč delovnih mest izgubljenih ne smemo pozabiti, da je ta panoga torej sprejela bistveno okrnjenje. E, potem tudi, kar zadeva rafiniranje sladkorja, tudi tam le so želeli izkoristiti to obdobje, zato da bi povečali in podvojili svoje zmogljivosti z 2 milijon, milijonov na 4 milijone e, ton. In uh, torej ta nova zmogljivost je bila razvita uh, pretir, pretežno v uh, eh, predeljih, ki so oddaljeni od uh, predeljev, kjer se prideluje sladkorno peso, torej bolj ob obrobju Evropske unije. In uh, ne nazadnje zmanjšanje institucionalnih cen uh, Eh, na 404 evre na tono, z več kot 600 evrov na tono, je, bistveno, eh, je bistveno povečalo eh, razkorak med ceno na svetovnih trgih in ceno v Evropski uniji, ki je zelo pogosto bila trikratna v primerjavi s svetovno ceno. Torej ta razvoj je botroval temu, da, da je trg Evropske unije da je ta privlačnost, je ta privlačnost zmanjšala za uvoznike sladkorja. Za tiste, torej, ki uh, izvažajo v Evropsko unijo. In torej. Poudarili smo pomembnost predelav oziroma sprememb, do katerih je prišlo med letom 2006 e, in kar je bilo potem e, e, potrjeno naknadno z letom 2013. Imamo torej sladkorno panogo, ki je zelo konkurenčna po zaslugi teh sprememb in ki je sposobna tudi biti kos izzivom, ki jih predstavljajo odprte meje eh, za izvoz za, oziroma za uvoz iz najrunejših držav, iz držav AKP na primer. Eh, kljub temu, da, eh, da pravice do uvoza so bile ohranjene za druge države, tiste, ki ne spadajo v krog držav AKP, čeprav je to bilo ohranjeno od leta 2009. Evropska unija je odprla postopno svoj trg in sicer s pomočjo bilateralnih sporazumov na tej podlagi je odprla svoj trg eh, državam, ki so dobavitelji eh, sladkorja, kot je naprimer Srednja Amerika, oziroma uh, eh, antske države, Južna Amerika in druge države, ki so nam bliže, kot naprimer Ukrajina, Moldavija in Gruzija. Uh, naj poudarim, da tudi drugi sporazumi za uh, eh, prosto trgovinski sporazumi so v pripravi oziroma že potekajo razprave in so na točki, da bi že skoraj uh, dorekli in uh, jih bomo torej morda že v kratkem začeli uresničevati. Torej, s a, koncem a, režima kvot in z deregulacijo, ki a, izhaja iz tega, bi želel podariti, da sicer to a, ne pomeni, da popolnega izginotja vloge komisije pri obvladovanju in urejanju skupnega trga sladkorja. Ne, to ostaje, ampak osnove so se spremenile, temelj te nove skupne ureditve trgov eh, temelji na nekem eh, dogovoru med eh, industrici in pa pridelovalci in na možnosti na naši strani, na strani komisije, da aktiviramo določene podporne instrumente, če bo to potrebne, naprimer zasebno skladiščenje ali v ekstremnih primerjih tudi vračanje. Eh, oziroma nadomestila za eh, uvoz. To je tudi neka možnost. Torej, ti ukrepi eh, predstavljajo to varnostno mrežo za sektor tudi po letu 2017. In tudi smo se pogovarjali o tej zakonodaji, kako naj bi izgledala po letu 2017 in trenutno potekajo projekti Eh, glede naprimer zasebnega skladiščenja v prihodnje in eh, znotraj te skupine, ki, kjer se pogovarjamo o teh vidikih, eh, seveda so vabljeni tudi predstavniki parlamenta. Zdaj pa bolj konkretno naj se lotim eh, tega, kar komisija počenja za to, da se pripravi na obdobje po letu 2017. In to je dejansko tudi predmet, s katerim se ukvarja skupina strokovnjakov, ki jih je imenoval komisar. Eh, glavni namen te skupine je to, da poroča eh, komisarju Hoganu o ukrepi, ki jih je treba sprejeti in sicer tako, da bomo zagotovili čim boljše seznanjanje deležnikov in to uh, zato, da, bomo lahko da bodo ti lahko sprejemali čim bolj tehtne uh, odločitve. Predvsem bomo poskusili izboljšati informiranje o pogojih na trgu, Seveda naše ambicije morajo biti omejene glede na to, da imamo omejeno število industrijskih obratov, včasih samo en obrat po državi članici, kar omejuje možnost, da objavljamo zelo podrobne informacije o pogojih. In to tudi zaradi eh, načela zaupnosti. Druga naloga te skupine je to, da obravnava določbe, določbe, torej zakonodajne določbe, ki naj bi jih ohranili za obdobje po uh, izteku kvot. Naprimer, ali naj ohranimo sistema uh, eh, observatorija cen, kako, kakšne vrste podatke naj se posredujejo komisiji, uh, uh, in to eh, zato, da bomo zagotovili transparentnost trga. In uh, šele smo pričeli te razprave, ampak vidimo, da obstaja določeno soglasje o potrebi potem, da ohranimo določen sistem uh, observatorijev, cen, recimo kar zadeva, zadeva tako proizvodno kot tudi uh, Eh, rezerve eh, in eh, torej parlament je tudi vabljen, da imenuje svoje predstavnike v okviru te skupine. Torej po letu 2017 reforma sektorja bo dorečena in struktura, obnovljene strukture, ki bodo bolj konkurenčne, bodo lahko izrazile v svoj potencial, in vse potencijal, ki ga je pridobil ta sektor, zato da a, izkoristimo nove priložnosti, ki se porajajo z odpravljanjem naših omejitev za izvoz, ker glede na to, da nimamo več kvot, tudi ne bo več potrebno razlikovati eh, med izvenkvotnim in kvotnim sladkorjem in eh, torej omejitve, ki smo jih eh, imeli v preteklosti, postajajo pravzaprav zastarele in brezpredmetne. In torej to so priložnosti za vse udeležence v tej sladkorni verigi, če se lahko tako izrazimo in uh, to bi moralo privesti uh, oziroma to me navdaja z določenim optimizmom. Mm, Bodi si kar zadeva predelovalce, kot tudi predelovalce, rafinerije, ki bodo imeli, ki bodo imele dostop uh, do Eh, sladkorja iz držav AKP in iz najrevnejših držav in to brez dodatnih eh, pristojbin. To je bilo vse, kar sem želel povedati, gospod predsednik. Hvala lepa za pozornost. Bardzo dziękuję. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Petir. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo našemu kolegu, oziroma kolegici Petir. Šećerne repe iz Hrvatske i zbog eh, industrije šećera u Hrvatskoj. Kao što je predstavnik komisije... Hvala lepa. Kot je povedal predstavnik komisije, so cene sladkorja rekordno, rekordno nizke, vsaj odkar spremljamo cene v Evropski uniji uh, stalno padajo. Leta 2007 in danes so samo še približno 300 evrov na tono. Gre za upad cene za 44 odstotkov. Takšna situacija ni vzdržna. Ne za trg sladkorja, ne za Evropo. Ampak zaradi tega ne trpijo samo uh, proizvajalci sladkorja, ampak tudi tisti, ki pridelujejo sladkorno peso mi smo uvedli rezervo, eh, s katero smo želeli tem proizvajalcem pomagati v kriznih čas, časih, ampak to ni bilo porabljeno v sladkornem sektorju. In odprava teh kvot sladkorja bo sedaj poslabšala celotno situacijo. Zato me zanima, ali bo komisija sedaj eh, te prispevke ukinila oziroma ali bo v naslednjem proračunu usmerjeno s temi sredstvi pomagala sladkornemu sektorju. S tem bi pomagala ne samo proizvajalcem, ampak tudi proizvajalcem sladkorne pise. Monsieur le Président, merci. Euh, Predsednik, hvala lepa. Naj se vam zahvaljujem, naj se vas zahvalim, da ste eh, dali to pobudo eh, tukaj v našem odboru. Mislim, da je pomembno, da imamo možnost, da zberemo določene informacije strani Evropske komisije o trgu sladkorja v tem trenutku. Za pozornost sem prisluhnil vaši predstavitvi, ki je bila zelo bogata, zelo zanimiva. Vsekakor pa imam občutek, da ste se omejili v predstavitvi eh, samo na proizvodnjo sladkorja iz sladkorne pese. Jaz pa prihajam iz Evropske regije, iz otoka Reunion, kjer eh, pa glavni pridelovalci sladkorja eh, pridelujejo sladkorni trsta. In torej v primerjavi eh, s, eh, oziroma, s ozirom eh, na to proizvodnjo iz sladkornega trsta bi imeli določena vprašanja, ki bi jih želeli zastaviti. Eh, nekaj konkretnih vprašanj bi vam zastavili zato, da ugotovimo, ali v tej skupini strokovnjakov ste predvideli tudi te, ta vidik, to razsežnost, torej proizvodno sladkorja iz sladkornega trsa in tudi eh, katere so eh, možnosti za to proizvodnjo po letu 2017. In eh, sicer če eh, pač vsak mora eh, poznati razsežnosti tega problema, s katerim se soočamo, zato naj vas opozorim samo na to, samo na nekaj številke. Proizvodnja sladkorja sladkornega trsa ne predstavlja, predstavlja samo nek malenkostni delež celotne proizvodnje v Evropi, kaj ti predstavlja bolj ali manj 500 tisoč ton a, sladkorja a, letno, torej 3 odstotke evropske proizvodnje, celotne evropske proizvodnje. Evropska unija, ki proizvaja 65 odstotkov a, svetovne proizvodnje sladkorje in sladkorne pese, torej a, e, to predstavlja samo 500 tisoč ton, se pravi nek, m, ni cela nič, tri odstotke proizvodnje v celem svetu. In zakaj eh, sem želel podati te številke? Enostavno zato, da pokažem, da za nič cela, nič tri odstotki svetovne proizvodnje eh, pravzaprav ne moramo destabilizirati evropskega trga in eh, niti ne svetovnega trga. In kljub temu, in to ste vi opozorili na to, uh, smo bili pravzaprav uh, zajeti in uh, s to uh, reformo, ki je bila začeta že leta 2005. Tukaj seveda ne gre za to, da bi spreminjali zgodovine, gre samo, da poskusimo ugotoviti v teh pogojih, kako lahko napredujemo. In uh, torej v zvezi s tem bi imel dve, eh, dva sklopa vprašanj, ki bi jih zastavil. Prvi, eh, zadeva, prvi sklop kot zadeva posebne vrste sladkorja, ki jih proizvajamo in ki uh, stopajo v konkurenco z sladkorjem, ki ga proizvajajo določene države, ki so sklenile eh, trgovinske sporazume z Evropsko unijo. In torej dovolite mi še enkrat, če imamo čas za to, da vam eh, podam nekaj številka. Trg posebnih sladkorjev predstavlja 200 50 tisoč ton na evropski ravni, torej manj kot 1,5 odstotkov evropskega sladkornega trsa. Eh, trga. In eh, ta a, eh, trg, kot veste, je e, bistveno odprt tretjim državam in sicer kar v višini 50 odstotkov. E, ki je sladkorja, ki prihaja iz najrevnejših držav, iz držav AKP, ki vstopa v Evropsko unijo brez vsakršnih carinskih pristojbin. In ta konkurenca je vedno bolj živahna, vedno bolj očitna in Evropska unija pa e, ne, neha z sklepanjem podobnih pogodb. Nekatere to vrstne pogodbe so trenutno v postopku izpogajanja in seveda pri teh eh, državah so proizvodni stroški izredno nizki in torej je zelo težko za nas eh, se znajti v konkurenčnem položaju z ozirom na eh, te proizvodne stroške. Torej, če gre za lojalno konkurenco, mi nimamo nikakršne možnosti. Eh, in v tem primeru eh, gre za konkurenco do ultrapernih eh, regij in tudi napram otoka Reunijo. Torej želim deliti z vami to razmišljanje, ali je res nujno, da ti posebni sladkori ehm, bi lahko bili izključeni iz prihodnih prostotrgovinskih sporazumov in tukaj mislim na sporazume z Vietnamom, z Tajsko, z Indijo. Uh, Eh, in veliko več drugih držav, ampak ne moramo vseh naštevati. Eh, torej, vemo, da Evropska unija je nekoliko sovražna, more biti odločitvi splošne, eh, splošnega izključanja teh morebitnih novih prostotrgovinskih sporazumov. Ampak, če boste se pogovarjali s strokovnjaki, jim morda lahko nakazali morebitne alternativne rešitve, naprimer, zakaj ne bi predlagali. Eh, neko eh, razlikovanje pri vseh trgovinskih eh, sporazumih in razlikovali med posebnimi sladkori in drugimi vrstami sladkorja, tako kot omogoča carinska nomenklatura. Mislim, da to bi lahko bila pot, po kateri bi lahko hodili in razmišljali in potem druga možnost za razmislek. 嗯。Um Mm, torej, glede na to, da koncesije, ki a, a, zadevajo kvote za sladkorne, a, posebne sladkorje, ne presega 1,50 odstotkov vseh koncesij za vse vrste sladkorjev, glede na to, torej, to bi pomenilo, torej, da a, komisija bi lahko izpogajala koncesijo za 10 tisoč ton a, e, in. A, e, pri, um, pro, pri proizvodni, torej eh, v primerjavi s tem bi potem za posebne, posebne sladkorje odpadlo recimo 150 ton. Eh, komisija bi morda lahko upoštevala te predloge in bi se lahko angažirali za to, da bi se usmerili uh, uh, po tej poti, kajti drugače bo zelo težko za to proizvodnjo sladkorje iz sladkornega trsta v moji regiji, v kar je Evropska unija uložila milijone in milijone milijone velik, eh, v zadnjih nekaj letih, zato da smo posodobili naše proizvodnje eh, orodja. Gre za 30 tisoč ljudi, ki neposredn, so neposredno odvisni od te proizvodnje, ki je glavni vir izvoza za našo državo in torej vse to bi bilo pravzaprav za manj, podali bi se v slepo ulico, ki, za katero ne vemo sploh kam vodi. In še drugi vidik v zvezi z rafiniranim surovim sladkorjem in to je in konec torej sladkornih kvot. Ob upoštevanju tega morda bi bilo dobro, da, vaš od, da naš odbor Agri in Evropska komisija razmislita o morebitnih ukrepih, ki bi lahko bili skladni, kompatibilni z ozirom na stroške, tudi z samo reformo, ki naj bi omogočili, da omilimo posledice za določene subjekte. Zdaj pričakujem odgovor komisije. Hvala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 Euh, Poskusim bom biti kratek, ampak moram priznati, da je dokaj redko govoriti o sladkorju iz trsa, eh, da pač eh, gre za pač neko eh, evropsko območje, ki je izredno, izredno majhno, zato moramo pač biti tudi. Tolerantni. Jaz bom govoril o sladkorju iz sladkorne pese. Moram reči, da je bila predstavitev komisije jasna. Uh, Eh, torej ko smo se pogajali eh, o reformi SKP, smo zabeležili, da je komisija želela iziti iz eh, okvirjenega sistema trgov, ki obstaja že dolga leta in to z letom 2017. In dejansko Bilo je poudarjeno, da ljudje imajo že občutek, da smo v obdobju pred kvotami, ko čeprav tega še nismo zapustili. Govorili smo o, o posebnih o, količinah za leto 2014 in o uvozu. Imamo vrsto konvencij mednarodnih sporazumov, zaradi katerih uvažamo rafinirani surov sladkor v e, Evropsko unijo, ampak kljub temu ali nismo morda uvozili nekaj več, kot eh, smo eh, bili prisiljeni storiti na podlagi sporazumu. To je prvo vprašanje, ki bi ga postavil. Drugo vprašanje, ki ga zastavljam, pa zadeva eh, stanje pogajanj o predkvotnem režimu. Torej, ugotavljam, da določeni subjekti, določeni akteri poskušajo vključiti tudi GD za konkurenco, zato da bi uveljavili člen 101 pogodbe. Eh, mislim, da je treba pozoriti na to, da smo imeli pogajanja za SKP in smo vključili predkvotni sistem. Eh, v kmetijski eh, svet in v določbe, ki so specifične določbe na področju pravica do konkurence. In zato moramo ponovno uveljaviti eh, mnenje parlamenta, ki bo nadziral, da se bodo spoštevali pogoji, ki so bili izpogajani ob reformi SKP in ki to bo veljalo za vse partnerje in da nekateri se ne bodo poskusili izogniti tem političnim dogovorom in se skušali izogibati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 Mulțumim Comisiei pentru prezentarea detaliată și uh, statisticile. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za te statistične podatke, ki ste jih predstavili. Mislim, da je industrija tukaj postala preveč kompetitivna. Zaradi tega vidimo, kako se izgubljajo delovno mesta in tovarne zapirajo svoja vrata zaposlovanje je v tem sektorju zelo visoko, več kot 180 milijonov ljudi tukaj dela. Več kot 10 tovarn smo sedaj izgubili v Evropi in pa tudi 20 tisoč delovnih mest. Ko bomo leta 2017 opravili kvote na tem področju, bo Evropa imela ene, enega izmed najbolj liberaliziranih trgov sladkorja na svetu. Kaj ti posod v Indiji, v Braziliji in drugih državah podpirajo ta sektor? Kakšne inštrumente podpore bomo imeli? V kakšnem inštrumentu je komisija razmišljala, ko bo napočil ta trenutek? V zadnjih dveh letih. Eh, komercializacije s kvotami je ta sektor prispeval z 230 milijoni evra, evrov v evropski proračun, tudi zaradi davkov in eh, s tem bi lahko rešili tudi to krizo na trgu, lahko bi zaščitili delovna mesta in investirali v ta sektor. 26. Ehm, januarja je svet ministrov že razpravljal o tem problemu in takrat so razpravljali o ukrepih za ublažitev učinka krize. Imam predlog eh, za naslednji sestanek skupine strokovnjakov. Namreč, eh, pravzaprav imam dva predloga. Najprej mislim, da bi morali upoštevati tudi predstavnike iz nacionalnih držav, In ne samo, ni dovolj, da imamo samo uradnike tam zastopane. In pa druga ideja, ali se vam ne zdi, da bi morali ob tem povabiti na pogovor tudi predstavnike eh, same industrije sladkorja. Eh, ti bi morali sodelovati v vaši strokovni skupini. Oni imajo večji pregled nad situacijo in uh, na vse skupaj gleda z vidika tistih, ki ulagajo in ponujajo delo na mesta. Zato je pomembno, da zagotovimo odeležbo odeleženih strani v teh razpravah. In pa še nekaj. Eh, besed o Romuniji. Če se bo ta situacija nadaljevala, bomo morali zapreti štiri tovarne sladkorja, ki so nam še ostale. Eh, in potem bomo morali kupovati sladkor iz drugih držav. Ne more biti tako, da imamo vzpostavljeno vso infrastrukturo za proizvodno sladkorja, pa bi morali potem kupovati sladkor od drugih. Torej, kaj bomo naredili? Bomo za, torej, zapiramo tovarne, eh, črtamo delovna mesta v tem. Eh, sektorju, po drugi strani pa eh, je naš cilj, da ustvarjamo nove zaposlitve. Kako je to dvoje združljivo? Ehm, z velikim pričakovanjem pričakujem odgovore komisije na to vprašanje. Pri zdravju, pa po srbnju. Ja, veste, sladkor med drugim ni, eh, ni dober za zdrave, če vas nima pomniti na to. Eh, gospod predsedujoči, niste me poklicali, ampak eh, sekretarjat kaže na mene. Ali lahko dobim besedo? Ja, sam sem pridelovalec sladkorne pese v Združenem kraljestvu, ampak ne bom govoril o tem. Vsi pridelovalci sladkorne pese v Združenem kraljestvu sedaj čakajo na pogodbe iz British Sugar, ki je glavni britanski procesor, verjetno bo do novice slabe, eh, znižanje kvotin pa znižanje cene. Eh, upam, da nam bo ostala takšna cena, da bomo lahko še vedno imeli določen dobiček, eh, čeprav je, so naše površine majhne. No, ampak problem je v tem, da, so, da je tudi cena drugega blaga zelo nizka trenutno, tako da ne moremo preiti na proizvodno nečesa drugega. No, ampak ker ima British Sugar monopol, upam, da se bodo obnašali odgovorno. Sicer bo šlo vse skupaj v škodo njim. Predstavnik komisije je podal dve izjavi. Rekl je, da uh, imamo presežek sladkorja, uh, potem pa je rekel, da presežka ni. In jaz se z njim strinjam. Zanima me, če bi lahko nekoliko bolj uh, pojasnim, kaj je hotel s tem povedati. Eh, ali imamo presežek ali pa ga nimamo. Dobro, mogoče šlo za problem tolmačenja. Zanima me, če je tukaj tudi kakšen poslanec iz Finske. Ne, ni. Eh, no, ta država je uspela prestrukturirati svoj sladkorni sektor, dobila je tudi nepovratna sredstva za, eh, za razgradnjo svojega sladkornega sektorja. In zanima me, če lahko komisija kaj pove o primeru Finske, kajti ne vem, kako bodo oni sedaj nadaljevali v tem sektorju. Potem omenili ste tudi obdobje po letu 2017. Takrat bodo torej izginile kvote in lahko bi prišlo do zmede. In če. bi lahko takrat še vedno imeli trg, potem bi bilo to dobro, ampak mislim, da je Evropski parlament vse skupaj olajšal z eh, neko zakonodajo, ki se ji reče MIFID. Um, in to je otežilo situacijo na trgu. Nočem skozi kritizirati komisije, ampak eh, na trgu obstaja tudi nekatere dobre stvari. Uh, Eh, recimo opazovalnica cene sladkorja, cene mleka. Eh, eh, torej, takšna opazovalnica bi lahko bila dobra ideja, no se na vse zadnje komisijo plačujemo za dobre ideje. Pa še nekaj v zvezi z kvasom. Tudi proizvajalci kvasa pravijo, da bi želeli transparenten trg po letu 2017 in da želijo da bi imeli oceno za dva trga sladkorja, za, ti, za tisti del sladkorja, kjer se sladkor uh, posredno uporablja v hrani in tam, kjer se ne uporablja. Eh, torej, v vašem predlogu je omenjena ta opazovalnica za cene sladkorja in zanima me, eh, če lahko kaj več poveste o tem. In pa še nekaj o sladkornem trgu. Mi smo še preden smo se pridružili Evropski uniji, uložili veliko sladkorja, sladkornega trsa. Eh, ampak eh, to je sedaj eh, nekako postalo bolj zapleteno. Pri sladkorni pesi lahko proizvajalci vedno znova obnavljajo svojo proizvodnjo. Sladkor iz trsa pa ni nujno tako. No, pa še nekaj v zvezi s to kampanjo, da sladkor ni zdrav. Eh, vseeno pa sem prebral včeraj v časopisu, da moramo jesti več čokolade, eh, ker bi ta naj bila zdrava, čeprav ima čokolada zelo veliko sladkorja. Morda lahko komisija pove, kaj je tukaj zdravo in kaj ni. Hvala, predsednik. Glavni problem za to verigo je dejansko ukinitev uh, kvot eh, za sladkoredni za glukozo v letu 2017. Kot posledica bo prišlo do nižjih cen. Pa moramo pričakovati eh, močno konkurenco strani uh, pridelovalcev, predvsem sladkorne pise in uh, konkurenco lahko pričakujemo tudi v okviru TTIP-ja uh, z, uh, z ozirom na ameriške konkurente. Naša veriga je preveč odvisna od odločitev brazilske in ameriških vlad, kar zadeva proizvodno biogoriv in samo e, Evropska unija dejansko proizvaja sladkor iz e, sladkornega trsa, kar je bistvenega pomena za tri e, francoske departmaje, otoške departmaje Guadeloupe, Martinique in Reunion. In mislim, da je to treba zaščititi. Mislim, da je tudi potrebno, da Evropska unija omejuje eh, svoje koncesije v teh pogajanjih, zato da ne destabilizira eh, trga. Potrebno je ohraniti proizvodno. Eh, seveda, to je, nekateri bi lahko rekli, da je to v interesu francoskega gospodarstva, ampak Francija bo diversificirala svojo proizvodnjo, predvsem z ozirom na etanol in tudi kar zadeva druge kemijsko uporabe te proizvodnje. Hvala lepa. Pan posel Jar. Ja. Gospod Jar. Ja, za eno cajt. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, ja, prej smo uredbo o sladkorju za dve leti podaljšali in tako smo vsem eh, proizvajalcem dali možnost, da postanejo bolj konkurenčni. Komisija je povedala tudi neko dobro novico, če sem prav razumel rekel, eh, predstavnik je rekel, da je trg postal bolj konkurenčen, trg sladkorja. Eh, no, morda oni še vedno ne verjamejo v to svojo moč ali pa se bojijo, da ko bodo odpravljene kvote, eh, da bo prišlo do mm, upada ceno, cen na trgu in da potem več preprosto ne bodo mogli konkurirati drugim. No, uh, Brazilija se tako intenzivno pripravlja na to, da bo leta 2017 za nizko ceno sladkorja napadla evropski trg ali komisija, kaj ve o tem. In pa eh, še vprašanje v zvezi s to večjo konkurenčnostjo, ali lahko ponudijo kakšne številke v zvezi s tem, ali smo resnično, res, ali smo resnično konkurenčni na svetovnem trgu. Jaz za to eh, še nekoliko dvomim. Imamo vjemci izboljšanj? No, eh, drugih govornikov ni, se pa nekateri izmed nas spomnimo razprav o reformi trga sladkorja. Dobro bi bilo, če bi se lahko vrnili v ta leta, eh, če bi lahko ponovno si ogledali te dokumente, no ampak če, tega, če se mi tega ne spominjamo, pa se proizvajalci sladkorja tega prav gotovo spominjajo. Kaj je tukaj pomembno z vidika zgodovine? kje smo naredili napake pri naših reformah. Mislim, da eh, preprosto nismo dovolj prisluhnili eh, proizvajalcem sladkorne pese, proizvajalcem sladkorja torej ni bilo tega dialoga. No, ampak kakorkoli, besedo dajem sedaj predstavniku komisije, da odgovori na zastavljeno vprašanje. Hvala lepa, predsednik. Eh, morda bom imel priložnost, da pojasnim nekatere vidike in bolj natančno povem. Torej, sedanje okoliščine, ki ni bila morda napovedena in ki eh, dejansko izhaja iz velike mase izvenkotnega sladkorja, ki bo eh, prenesena na naslednje leto v obliki kvotnega sladkorja, je privedla do zgodovinsko nizke ravni cen, ampak ne smo pozabiti na to, da prejšnje leto, leto predtem in še predpredtem, pred to so bile pa odlične letine. Z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 več kot 700 evri na tono, kar zadeva ceno sladkorja. In torej seveda v kmetijstvu lahko pride do zaporedja dveh, treh dobrih letin in potem imamo slabo letino, potem imamo neko boljšo leto in tako dalje. Torej imamo neko nihanje, neko krivuljo in to pri, je pri kmetijstvu značilno pri vseh pridelavah. Zato vas pozivam k temu, da se ne prepustite pesimizmu, kajti, ker je prišlo samo do te slabe letine po dveh, po treh dobrih letih, od katerih dve sta bili izjemno dobre. Torej, um, težko se je, je sedaj uh, odreagirati na trenutne okoliščine, ker instrumenti, s katerimi razpolagamo, niso primirni za, to, za ta odziv, naprimer zasebno skladiščenje. Torej, pogoji, ki so določeni v uh, uh, ureditvi niso, uh, niso vsi prisotni in zato eh, ne moremo tega izkoristiti tako, kot bi morali. Potem omejitev uvoza. V redu, ja, ampak. Gre za ceno na trgu Evropske unije, ki odvrača uvoz. Naj odgovorim gospodu Dantanu. Naš uvoz je veliko šipkejši kot pa lani in predlani na primer iz najrevnejših držav in iz AKP držav beležimo zmanjšanje za 200 tisoč ton. Kampanja ni še zaključena, ampak to je 200 tisoč ton manj, 20, 12 odstotkov manj, naprimer za, za kvote za Sejšele. Tam imamo ničlo in morali bi imeti 650 tisoč ton ton, torej 650 tisoč ton, ki ni, ni, ni bilo uvoženih v Evropsko unijo. To se pravi, da beležimo precejšnje eh, zmanjšanje našega uvoza in to je povsem logično, cene niso dobičkanosne in eh, torej posledično uh, uvoz se ne uresničuje. Omenjali smo tudi uh, morebitne stroške za onesnažovanje. Uh, Ja, ampak to je pravzaprav eh, rezultat eh, tega davka, ki spada v evropski proračun. Eh, to že obstaja, ne moremo reči, da v tem primeru gre za to ali ono rezervo, ki bi jo lahko uporabili. Eh, torej, če smo posvetili, če želimo posvetiti sredstva sladkornemu sektorju, potem bi bilo treba oduzeti ekvivalentni znesek iz drugih sektorjev in nimamo pravne podlage za to, za take premike. Slišal sem tudi nekoga, ki je govoril v korist proizvoden eh, na najbolj oddaljenih eh, območjih. Ta situacija, na katero so nas opozorili, dobro poznajo službe komisije in mi smo vedno zelo pozorni na to. Torej, ta uh, nišna pridelava je predmet posebne pozornosti v pogajanjih, ko gre za bilateralne sporazume in vedno skrbimo za to, da ne bi tega e, kar tako izključili, ne upoštevali pri pogajanjih. V zvezi z zelo pomembnim vidikom, ki, ki, ki predstavlja temelj skupne ureditve trga od leta 2013 dalje, to so kolektivna pogajanja, krepitve za določene proizvodne, ne za sladkor, ker to je že obstajalo, ampak za nekatere druge proizvodne, torej okrepitev položaja proizvajalcev v verigi. Lahko povem, da po naši strani nam je jasno, da gre za kmetijske pravice. In ker gre za te pravice potem in za take določbe potem, če bo potrebno to raztolmačiti, potem eh, bo to treba storiti eh, že na ravni službe eh, komisije, na ravni pristojnih kmetijskih služb veste tako kot jaz, da je potem konec koncev Evropsko sodišče tisto, ki a, eh, a, eh, se a, eh, izreče ob koncu, ko gre za tolmačenje a, doložb in zakonodajnih aktov, če pa gre za kmetijske doložbe. V tem primeru pa se zato se v zvezi s tem morajo izreči komisijne službe. In torej, seveda, zato. Za bi bilo dobro, da proučimo konkretno izvajanje teh določb. V splošnem, ko gre za bilateralne sporazume, naj gre za TTIP ali za druge sporazume, lahko rečemo, da je sladkor občutljiva panoga in torej z ozirom na to je treba sprijeti ustrezne ukrepe, ki naj upoštevajo to občutljivost. Predvsem, ko bo šlo za pogajanja z državami, ki imajo zelo napredno, zelo, zelo eh, agresivno politiko protekcije sladkorne panoge. Torej, eh, seveda, če eh, je eh, ta proizvod subvencioniran tako ali drugače, seveda, potem ta sladkor nima istega statusa kot sladkor, ki prihaja iz države, ki tega ne subvencionira in to bo treba upoštevati v okviru teh pogajanj. Sicer nisem zelo zaskrbljen, niti z ozirom na to, kar je povedano v zvezi z tistimi državami, ki. Eh, subvencionirajo in eh, ščitijo svojo industrijo. Nekateri ste omenjali Indijo, ampak v Indiji uh, imajo res uh, grozovite pogoje za svoje predelovalce, ki sploh ne prejemajo plačila. Imamo na milijarde in milijarde rupi, ki uh, se, ki se dolgujejo tem pridelovalcem uh, sladkornega trsa. In torej ne prečakujemo, da bodo um, ne, ne, ne, tako ali kar čez noč eh, razvili svojo proizvodnjo, glede na to, da ne prejemajo plačil. Torej, te države imajo svoje, dr, svoje probleme, uh, zaradi katerih bodo morali razviti določene politike. Uh, ki eh, so morda tudi nekompatibilne z pravili STO-ja eh, in tudi z našimi eh, politikami, ampak učinki teh politik potem se ne izkazujo za, za uspešne in ne dajo rezultatov, ki, katerih bi se lahko bali tudi mi tukaj v Evropi. Konkurenčnost sladkornega sektorja Evropske unije. Ta konkurenčnost temelji na treh komponentah, torej potem dobičkanosnost proizvajalcev sladkorne pese. Sladkorna pesa je vedno bolj uh, produktivna, uh, proizvaja se torej, uh, več sladkorje, sladkorne pese za uporabo manjših uh, zemljiških površin. Uh, Eh, prišlo je torej do določenega napredka, prišlo je do prestrukturiranja te industrijskega sektorja, kar je eh, zanimanja vredno, prišlo je torej do velikega prihranka eh, na produktivnosti, pride do tudi sicer Eh, nekoliko podaljšanega eh, obdobja proizvodne eh, sladkorne pese, nekaj mesecev na leto, ampak do tega podaljšanja je prišlo v zelo kratkem obdobju. Isto velja tudi za predelovalce, za rafiniranje sladkorja, ki. Ti mm, proizvajalci so vložili veliko v svojo proizvodnjo, eh, torej njihove tovarne, njihovi obrati se nahajajo ob obrobju Evropske unije, tam, kjer ni proizvodnje sladkorne pese in to ima svojo, eh, sicer svoj eh, industrijski in gospodarski smisel in pokazali so, da so sposobni biti kos konkurenci iz drugih držav. Omenjali ste Brazilijo, seveda to je relevantno, ampak kaj bi lahko več še postoril Brazilijo? Brazilija. Eh, brazilska valuta se eh, nenehno devalvira in to že nekaj let. In eh, torej, to je vse, kar lahko storijo. Um, in uh, naj omenim še tretji sklop, uh, ki je pomemben za konkurenčnost sektorja. Uh, dejansko ta konkurenčnost temeli tudi na vrednosti evra in trenutna vrednost evra prispeva dodatno konkurenčnost uh, za sladkorni sektor. Dokaz tega je, da smo uh, odstotno povečali uh, v precejšnji miri naše, eh, naš izvoz sladkorja iz kvot, torej eh, sladkor, ki je predmet eh, jamstav iz kvotnega sistema. In torej vse to kaže na to, da obstaja določena konkurenčnost v našem sektorju, konkurenčnost, ki se je še izboljšala in jaz sem prepričan, da ta, um, to izboljšanje produktivnosti se ne bo ustavilo tu. Dejansko to izboljšanje, ta uh, pridobitev, recimo na področju proizvodnje sladkorne pese, se ne bo ustavila, potekajo študije, se ulaga v ta sektor. Tudi izboljšave, ki so bile zabeležene v industrijski panogi, se ne bodo ustavile, kajti se ulaga v to, se raziskuje, stvari se ne bodo ustavile. Tu. In še zadnji element, ki je morda <clears throat> nekoliko manj naklonjen eh, na tej celoti, tega še nisem omenjal, to je bioetanol. Bioetanol eh, trenutno eh, ni zelo spodbujen, kajti cene fosilnega goriva so relativno nizke, z ozirom na, na to, kar se je dogajalo v preteklosti in torej to ne spodboja uporabe bioetanola in bioetanol je zelo odvisen od uh, zakonodaje, uh, ki <clears throat> predvideva možnost uporabe tega energenta eh, na trgih in imamo tudi določene druge vidike, ki, so, ki nekoliko škodujejo temu sektorju. Torej, gospod predsednik, ne smemo izgubiti spred oči dejstvo, da letošnje leto je težko, ampak eh, to leto sledi eh, določenemu zaporedju zelo dobrih letin. Ne smemo pozabiti, da predelovalci in industrici si zelo prezadevajo in vsa njihova prezadevanja torej nam omogočajo, da se uvrstimo zelo, zelo dobro na lestvici in tudi uh, industrija rafinerij eh, ne bo eh, pač omogočala kar tako brez vsakršnih omejitev dostopa, dostopa do sladkorje iz najrevnejših držav in držav AKP. In torej sektor v celoti se mi zdi vsekakor zdrav in se mi zdi, da bo znal izkoristiti vse priložnosti, ki jih bo ponujal svetovni trg, začenši za letom 2017, eh, eh, kjer eh, bodo odpravljene vse odvire za naš izvoz. Hvala. Bardzo dziękuję. Zamy... Hvala lepa. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Ne vem, ali je bilo moje mnenje o sladkorju potrjeno ali ne, ampak vsekakor upam, da bomo v preteklosti videli boljše čase na trgu sladkorja. Sedaj pa. Očimali se palinsko formije. Iko, i... Točko 16 smo prestavili na kasnejše. Eh, na kasnejšo sejo, sedaj je še sprejetje priporočil koordinatorja odbora Agri, to ste dobili razdeljeno, eh, torej ta priporočila ste dobili. Verjetno nimate nič pripomp. Pod točko razno pa bi samo obvestil, da je komisija omaknila dva akta. 76.621 o količini kisline v maščobi in pa 320.206 o eh, rekonstrukciji sladkorne industrije. Eh, koordinatorji so se odločili, da bi predlog komisije eh, odobrili brez sprememb v skladu z eh, poenostavljenim postopkom eh, iz člena 50 našega poslovnika. Eh, no, to poročilo bo predstavljeno na seji julija. To bo zadnja seja pred počitnicami 15 in 16. julija bo potekala naša zadnja seja. Ali ima kdo še kakšno pripombo? Ne, potem je seja zaključena. Zahvaljujem se vam za vašo udeležbo. Seja je zaključena. Thank you.